bo to nekaj koristnega tako za nas, kakor tudi za Mauretanijo. Hvala lepa. Hvala, gospa komisarka, hvala vsem skupaj. Razprava je zaključena in glasovali bomo na naslednjem plenarnem zasedanju. Naslednja točka na dnevnem redu je ustno vprašanje o strategiji Evropske unije za Atlantsko regijo. Avtori so gospod Kadek in pa drugi. Imate besedo, gospod Kadek gospod kadek ali želite spregovoriti madam do you want the floor gospa a vi želite besedo I, nothing, nothing else. ne hotela sem se samo prista, eh, prijaviti v postopku catch ti alan prosim nadaljuje no. gospod predsedujoči gospa komisarka kolegice in kolegi Najprej bi se rad zahvalil komisarki Damanaki, da je danes večer z nami, zato da bo odgovorila na to ustno vprašanje, ki se nanaša na strategijo Evropske unije za Atlantsko regijo. Junija 2010 je svet prosil komisijo, da pripravi Evropsko strategijo za Atlantsko regijo in sicer do junija 2011. Skupaj z več kolegi smo pripravili ustno vprašanje za komisijo v zvezi s to strategijo. To ustno vprašanje je podpisalo najprej 50 poslancev iz vseh političnih skupin in se jim tudi zahvaljujem za izraženo podporo. Uložili bomo tudi resolucijo v imenu odbora za regionalni razvoj. Hvala lepo vsem koordinatorjem iz različnih političnih skupin za dobro sodelovanje. Mislim, da smo dosegli široko soglasje. Hvala lepa tudi kolegicam in kolegom, ki so pomagali pri pripravi tega besedila in k obogatitvi s pomočjo predlogov sprememb. Atlantsk Koroška regija je posebna regija. Gre za zelo dinamično regijo zaradi energetskih virov, zaradi pomorskega prometa, zaradi ribolova. Je pa res, da je okolje v tem območju zelo krhko. Naprimer, prepričati je treba razdeljenih alg, ki so pravzaprav začele bolj bujno rasti tudi zaradi podnebnih sprememb. Velika težava se pojavlja tudi zaradi slabih povezljivosti, tudi zaradi velikih urbanih središč, ki se nahajajo ob eh, Atlantskem morju. To so težave, ki presegajo nacionalne meje, zato je treba iskati politične odgovore na evropski ravni. Resolucija parlamenta torej prosi komisijo, da se ta evropska strategija za Atlantsko regijo obravnava kot integracija integrirana strategija, ki upošteva pomorsko in okoljsko dimenzijo. Namreč integrirana pomorska politika je nekaj, kar bi, kar bi morali spodbujati. Teritorijalna ozemljska dimenzija te strategije je prav tako pomembna, zato ker se nanaša na razvoj urbanih in podeželskih območij, na krepitev povezav med kopnim in morjem. Strategija za Atlantsko regijo bi morala biti del ozemljske strategije in sodelovanja. Prav tako bi morali poskrbeti za prečno sodelovanje na kopnem in na morju. S tem bi poskrbeli tudi za boljše usklajevanje politik, ki delujejo na večjih ravneh in so ciljno usmerjene. Ta strategija bi morala biti odprta za vse regije, ki mejijo na Atlantsko regijo, tudi na ultraperiferne regije in Mikronezijo ter seveda drugi bazeni, ki so povezani s to Atlantsko regijo. Predvsem je treba poskrbeti za večji nadzor, za večjo varnost, paziti je treba na mednarodno trgovino. Atlantska regija bi morala poskrbeti tudi za izpolnjevanje ciljev, ki so zapisani v strategiji EU 2020 in v skupni politiki za obdobje po letu 2014. Ne gre za to, da bi porabili več denarja, temveč da bi ta denar, ki ga imamo, bolje porabili v okviru že obstoječih politik. Zato bi morala biti ta strategija dobro opredeljena. Šlo naj bi za regionalno integrirano strategijo, ki bo povezana z drugimi politikami, naprimer ribiška politika, turizem, prometna omrežja, energetska politika z okvirnim programom za razvoj. V večletnem finančnem okviru, ki ga pripravljamo, bomo morali tej strategiji nameniti večjo pozornost. Ta strategija bo povečala tudi teritorijalno kohezijo v Evropski uniji, poskrbela bo za to, da posamezna območja ne bodo več izolirana. Ohraniti je treba tudi povezave med kopnim in morjem. Zato je treba okrepiti povezavo med severom in jugom, predvsem ob Atlantiku. Vzpostaviti je treba pomorske avtoceste od Andaluzije pa do Škotske. Istočasno bomo morali razvijati pomorsko in drugo prometno infrastrukturo od vzhoda do zahoda, tudi sistem hitrih vlakov. Upam, da bo komisija pripravila dober program prednostnih nalog, da bo predlagala konkretne predloge in tudi povedala, kako povezati to strategijo z drugimi politikami, ki jih bomo izvali po letu 2013. Pogajati se bomo morali z številnimi partnerji, tudi z lokalnimi in regionalnimi organi, tudi z organizacijami civilne družbe. Sodelovanje v okviru strategije za Atlantsko regijo mora vključevati vse deležnike. V tem okviru bomo morali opredeliti tudi politične prednostne naloge, ki jih bomo morali soglasno podpirati. Ozemalsko sodelovanje bo prav tako prispevalo k boljšemu sodelovanju med partnerji na obeh obalah Atlantika toliko torej v parih besedah o tem, kako Evropski parlament razmišlja o tej strategiji. Mi že nestrpno pričakujemo nasleden predlog komisije in od komisije tudi zahtevamo konkretna odgovore na vprašanja. Gospa komisarka, bi nam lahko povedali, katere so prednostne naloge Evropske komisije, kako ste si zamislili izvajanje te strategije, katere ukrepe boste izvajali, katere predloge parlamenta boste upoštevali. Bolje je, gospod predsedujoči, da se še enkrat ponovim, kot pa da sam sebi nasprotujem, na vse zadnje smo v Strasburu. Hvala. Gospa Damanaki, imate besedo. Hvala lepa. Želela bi se zahvaliti gospodu Kadeku za njegovo pobudo. Zelo pozdravljam njegove ideje. Prav tako se želim zahvaliti poslancem v parlamentu, ki so podpisali to ustno vprašanje sedaj eh, pripravljamo pomorsko strategijo za Atlantik. In uh, naj vam povem, da nameravam predstaviti usmerjeno strategijo, tako da bom pomorske, pomorska vprašanja postavila na vrhnjivnega reda strategije za to regijo. Tukaj gre za dediščino pomembne torej pomembno okoljsko dediščino in za zelo veliko udeleženih strani. Vse te udeležene strani sem upoštevala, vključno z atlantskimi, obaljnimi regijami, z gospodarskim sektorjem. Um, in vse udeležene strani so že pokazale veliko stopnjo podpore v tej pripravljalni fazi. Uh, Še naprej jih bom spodbujala, da nas naj podpirajo pri procesu sprojema te strategije. To bo pomembno, če želimo, da je ta strategija uspešna. Kaj je do sedaj pokazalo javno posvetovanje? Ta posvetovalni proces je pokazal, da obstaja identiteta Atlantika, prav tako je posvetovanje pokazalo, da udržene strani upoštevajo uh, oziroma poznajo njihove demografske, okoljske in pa gospodarske posebnosti. In eh, prav tako je potrebno sodelovati na področju pomorske znanosti, nadzorom nad pomorskim okoljem, vse v okviru eh, te okvirne direktive. Povratne informacije nam bodo omogočile, da povemo, katere so tiste prednostne naloge na področju regionalnega razvoja ali pa raziskav v prihajajočih mesecih. Strategija za Atlantik bo postavila konkretne politične cilje in poskrbila bo za sinergijo med samimi pomorskimi sektorji. Ključna prednostna naloga je ustvarjanje delovnih mest na licu mesta. To bo zahtevalo polno zavezo in pa aktivno sodelovanje strani držav članic, konferenc um, perifernih regij, atlantskih regij in pa pomorskih industrij. Zato je tudi nujna pomoč um, evropskih poslancev, ko se pogovarja o svojih volilnih okrožjih v, um, o tej zadevi. Če želimo zagotoviti vidnost strategije, predlagam, da načrtujemo sprejem po razpravi o reformi skupne ribiške politike. Na ta način bomo zagotovili, da bo naša pobuda vidna in lahko bomo tudi vključili regionalno dimenzijo nove reforme ribiške politike. Stališče Evropskega parlamenta bomo seveda prav tako polno upoštevali. In zato sem prepričana, da bo ta strategija pomagala spodbujati trajnostni razvoj in pa ustvarjanje delovnih mest v tej regiji skozi programe raziskav in pa regionalnega razvoja, da bomo dosegli cilje skupne ribiške politike in pa tretjič, da bomo zagotovili napredek na področju zaščite okolja ter da bomo istočasno razvili pomorsko gospodarstvo na trajnosten način v tej tako bistveni regiji. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj pa ima besedo za dve minuti gospod van Nistelrooy. Hvala lepa gospodu Kadeku za njegovo pobudo, ta je prišla pravočasno. Zahvaljujem se tudi komisarki za njeno pobudo v povezavi s to pomorsko strategijo za Atlantsko regijo. Če si ogledam ta dokument, potem ugotavljam, da gre v glavnem za tiste stvari, ki jih lahko bolje urejamo skupaj. Ne gre za to, da želimo ustvarjati nove strukture. Pravzaprav bi naj obalne regije v državah članicah in pa države članice med seboj poskrbele za to, da se vsemu skupaj pristopi politično ne pa da bomo ustvarjali nove posrednike med eh, komisijo, parlamentom in pa državami članicami. To je pomembna pripomba, ki sem jo želel izpostaviti že takoj ob začetku. Ampak, če si ogledamo, kaj je pomembno pri tej strategiji, torej tukaj mislim na promet, na okolje, gospodarstvo, vi ste govorili tudi o trajnostnem razvoju v okviru strategije za Evropa 2020, Torej, če, pomi, če pomislimo na vse te politične izzive in pa na reformo skupne ribiške politike, potem postane jasno, da moramo Atlantsko regijo podpirati pri njenih možnostih in pa potencijalih. No, naj še nekaj povem. Sam sem iz eh, Nizozemske, mi imamo strategijo za Severno morje imamo tudi strategijo za Donavo. In uh, kaj nam sedaj še manjka? Eh, torej, če se ogledamo Norveško, Nizozemska, del Nemčije, zato sprašujem komisarko, če opravljamo za takšnimi makroregijami, ali ne bi bil naslednji korak ta, da upoštevamo še te manjkajoče dele. Eh, konec. Uh, tedna se bo srečal tudi svet za Severno more in morda bodo tudi oni podali predlog na to temo. Ali lahko nekaj poveste o tem? Hvala lepa. Sedaj pa gospod Kortes Lastr za eno minuto. Hvala lepa, gospa komisarka. Gospod predsedujoči. Um, Strategija za Balsko morje je navdihnila tudi druge strategije, naprimer to za Donavo in sedaj strategijo za Atlantsko regijo. In želim uh, povedati, kako bo minul vlogo je pri tej strategiji odigrala moja regija v Španiji, Kantabrija. Um, mi sodelujemo v konferenci oddaljenih regij zdaj od leta 1989 in uh, mislim, da je sedaj končno napočil trenutek, da poskrbimo tudi za ustrezno strategijo, ki bo se lahko soočala z eh, vsemi izzivi, z podnebnimi spremembami in ki bo spodbujala trajnostni, urbani in pa ruralni razvoj, tako da bo lahko napredoval terorizem, eh, oprostite, turizem, eh, pomorske poti in pa usposabljanje ter tudi informacijska družba. Prav tako je potrebno izboljšati dostop do naših regij na ta način, da razvijamo nove pomorske avtoceste. Potrebno je izboljšati tudi druge infrastrukture, telekomunikacije, informacijsko tehnologijo in pa druga omrežja. Tudi sam želim čestitati vsem, ki so pripravljali to strategijo. Sedaj eh, imamo resnično trajnostni model razvoja za Evropsko unijo. To je pomembno za regije ob Atlantiku, pa ne samo za nje, ampak tudi za Evropsko unijo kot takšno. Gospod Torjer je naslednji. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegi in kolegice. Strategija za Balsko more je bila prva, potem strategija za Donavo, o kateri smo razpravljali Letos v parlamentu je bila drugi korak in sedaj imamo še strategijo za Atlantsko regijo. Alde podpira ta makroregionalni pristop in tudi aktivno smo sodelovali pri pripravi te resolucije. Gre za boljšo zaščito pomorskega okolja, gre tudi za pomorska vprašanja, za ribištvo. Poleg tega pa gre za veliko več, gre za tri stebre, gre za sodelovanje med državami članicami in za boljši izkoristek sinergij med njimi. Poleg tega Atlantik povezuje evropske eh, države članice, tudi za čez atlantskimi partnerji in pa drugimi sosednjimi državami, kako naprimer Norveško, Islandijo, Kanado, ZDA. Eh, in zato gre tudi za to, da bolje povežemo vse te udeležene strani. Se pravi, osredotočiti se moramo na to, da povežemo regije, mesta, države članice in pa predvsem državljane in državljanke, torej civilno družbo, eh, da vse te skupaj povežemo, da povežemo podjetja, tako da bomo to makroregionalno strategijo napolnili z življenjem. Ne želimo novih struktur, novih organov, um, želimo opravljati tudi v okviru že razpoložljivih sredstev. In uh, ta še vedno ponujajo neraziskane potencijale. Ravno tukaj skupina Alde vidi veliko nujnost. Mednarodna trgovina je tukaj na kocki. Dobrine z celega sveta preko Atlantika potujejo v Evropsko unijo in zato mora se to zgoditi na ekološko vzdržen način. Prav, prav tako se v Atlantiku skriva veliko virov, ki jih bi lahko izkoriščali, ampak eh, seveda na okolju prijazen način. Zato pozivam komisijo, da naj kar najhitreje pripravi strategijo na to temo. Hvala lepa. Gospod Ljuvin je naslednja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dolgo nismo resnično upravljali naših uh, voda, ampak so bila nekako raztrgana med uh, gospodarskimi in pa drugimi interesi. Včasih je šlo za energijo, za turizem, za promet, za energijo, ki so pač določali dnevni red. Um, strategije, kot je strategija za Atlantsko regijo ali pa za Balsko morje, so strategije, ki bi morali spodbujati sodelovanje in pa podarjati naše prednostne naloge. Nekatere stvari se osredotočajo predvsem na evropsko raven, ampak pri pomorskih zadevah so država članice tisto, ki so najbolj odgovorne. Zato je integrirana pomorska strategija zelo pomembna, učinkovit sistem prostorskega pomorskega nadaljevanja, eh, načrtovanja je ključnega pomena pri pripravi naših politik. Potrebno je sodelovanje z drugimi državami v Atlantski regiji. Tudi to je bistvenega pomena. Naprimer, zato, če želimo Um, zmanjšati število plastičnih odpadkov, če želimo se boriti proti nezakonitemu ribolovu in če želimo uh, zagotoviti nadzor nad ribolovom. Vsi si želimo ohraniti okolje naših mori. To bi šlo v korist vseh sektorjev, ne samo ribištva in pa turizma. Zato je potrebno spoštovati okoljske cilje. Tukaj ne gre samo za okolje, ampak gre za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 je navdihnila tudi druge regije, sledilo je Podonavje oziroma strategija za Podonavje in eh, sedaj imamo v povoju tudi strategijo za Atlantsko regijo, ki pa je zelo posebna. Evropska unija je dolgo se ozirala proti Atlantiku v smislu čezmejnega sodelovanja. Atlantsko območje smo eh, podprli v programu Interreg 3B in je ravno tako del obstoječega eh, teritorijalnega programa za sodelovanje v skladu z ciljem številka 3. Cilj je namreč eh, čez, razviti čezmejno sodelovanje, podpreti informacijsko družbo, zaščititi okolje in naravne vire ter Eh, povezati na gos v gospodarskem smislu najbolj oddaljene regije. Zaradi tega bi bilo dobro, da bi obstoječe programe preučili, ugotovili, kakšne koristi priglašajo in šele na osnovi eh, zaključkov opredelimo potem strategijo za to regijo. Ne smemo pozabiti tudi na čezatlantske povezave v tej strategiji, če nam je všeč ali ne, smo del euroatlantskega prostora in čez ocean imamo enake vrednote. Ravno tako želimo na tem območju prosti pretok eh, ljudi, eh, storitev, denarja in blaga. Eh, ter kapitala. Dostikrat imamo komplementarne politike, pa jih ne koordiniramo dovolj z našimi partnerji čez Atlantik. Želimo, da se to vključi v razvojne politike skupnosti, zato da lahko bolje uskladimo naše delovanje Evropske unije na atlantskem območju. Potrebujemo ambiciozen načrt, ki ne bo omejen eh, le na prostovoljne ukrepe. Najlepša hvala, gospa Svensson, eno minuto in pol. Tak, talman. När det gäller att... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kar se deče atlantskega območja, moram izpostaviti dve pomembne zadevi. Po eni strani je tukaj pomembno, da imamo eh, trajnostni ribolov, ekološko trajnosten, po drugi strani pa Evropska unija ne sme eh, podaljšati ribolovnega sporazuma z Marokom. Vemo, da več kot 70 odstotkov eh, ribolovnih območij na eh, svetu je že preveč izropanih in to velja tudi za Evropsko unijo. Mi v bistvu uvažamo 60 odstotkov vseh rib, ki jih pojemo v Evropski uniji, med tem, ko revne države nimajo uh, dostopa do te proteinske hrane. Razen tega naj omenim, da Evropska unija ne sme uh, obnavljati sporazuma o ribištvu eh, z Marokom brez spoštovanja človekovih pravic. Kaj ti gre za um, ribolov v eh, subzahodno-saharskih eh, vodah in eh, tam je ogromno nespoštovanja človekovih pravic. Maroko pravzaprav okupira to območje in zaradi tega nima pravica izkoriščati tega te regije. Uh, upoštevati je treba, torej, da želimo po eni strani trajnosten ribolov, ki ohranja naravo, pri strategiji pa ne smemo pozabiti, da Evropska unija mora zagotavljati spoštovanje človekovih pravic in v tem smislu ne bo obnovila sporazuma z eh, Marokom. Hvala lepa, gospod Clark. Imamo teritorijalno dimenzijo, povezavo z um, skupno ribiško politiko in tako dalje. Uh, moram reči, da smo. Uh, v preteklosti zelo že izropali eh, staleže rib eh, na, v naših teritorijalnih vodah. In ni čudnega, da eh, skupno eh, ribiško eh, politiko pozdravljajo tisti, ki želijo čim več loviti na tem območju. Eh, Eh, ribiči iz moje regije se že leta ukvarjajo z svojim poklicom, skrbijo za um, svoja plovila, ampak uh, vejo, da so vendarle na koncu prehrambene verige in sedaj jim prepovedujejo loviti zaradi tega, ker govorijo, da ji se izropa morsko dno, po druge strani pa iz istega morskega dna. Uh, črpajo ogromno peska. Koliko uh, dodatne škode lahko pričakujemo in kako dolgo bodo te ribiči morali le uh, gledati, kako se njihova plovila uh, potapljajo, sami pa dobivajo le še pomoč. Najlepše hvala, gospod Mölcer. Hvala lepa. Gospod predsedujoč, je Atlantska regija v gospodarskem in pa ekološkem smislu izrednega pomena za Evropo. Okolje, naprimer, vemo, da zalivski tok vpliva na evropsko podnebje in vemo, kako se je ta zalivski tok spremenil v zadnjih desetletjih ter kaj bo to v prihodnosti prineslo. O tem se kregajo strokovnjaki. Prav tako bomo morali počakati na to, torej na področju gospodarstva, če bodo uresničeni načrti o železniških povezavah med uh, eh, Tihomorsko, torej med eh, Severno in pa Južno Ameriko. Če se bo preusmeril promet iz Panamskega kanala, bo to imelo vpliv tudi na Evropsko unijo. Prav tako je to ima vpliv na begunske tokove. In uh, nemiri v arabskem svetu bodo vse skupaj še zaostrili. V prihajajočih mesecih bi se lahko na evropskih obalah soočali z deset tisočami begunci, pa je to lahko malo, malenkost uh, spričo tega, kar bomo še lahko doživeli. Zato je potrebno, da je Evropska unija aktivna tako v Atlantske regije, kako tudi na afriških obalah. Zato je potrebno zagotoviti, da bodo begunci nameščeni kar se da blizu njihovim domovinam. Hvala lepa. Hvala, gospod Milen Mon. Hvala za besedo. Navdušen sem, da pripravlja komisija sporočilo o atlantski strategiji. Atlantska regija je pomorska regija, pa tudi kopenska regija, ki je strateškega pomena. Ohranjanje virov uh, energije, ki je povezana uh, z morjem in seveda tudi uh, turizma in transporta je bistvenega pomena. Tukaj govorimo o tako imenovani povezljivosti med eh, kraji v Atlantskem območju kot drugimi deli Evrope in zaradi tega potrebujemo energetske um, infrastrukture. Uh, sam prihajam iz uh, Galicije, ki in, uh, imam predvsem v mislih tudi um, povezavo z hitrimi vlaki vendar pa se ne smemo omejiti le na pomorske vidiki. Eh, tukaj, kot preko gospod Kadek, je veliko eh, kopenskih eh, dimenzij in teritorijalne povezave. Strategija za atlansko območje je resno povezana z strategijo do leta 2020 in finančno perspektivo. Zavedati se pa seveda moramo, da obstaja tukaj že mnogo uh, administrativnih eh, teles, euro, regija, um, Galicija. Uh, z, uh, in uh, severno-portugalska regija sta vzpostavili kot prvi eh, nadregionalno uh, teritorijalno sodelovanje. Zaradi tega pozivam komisijo, da uh, še naprej se pogovarja z takimi regijami. Uh, gospa Grili, eno minuto. Gospa komisarka, kolegice in kolegi, vesela sem, da imamo strategijo za Atlantsko regijo. Uh, Ponavadi smo zauzemali ločen pristop, pri tem upoštevali specifične lastnosti vsakega bazena in seveda tudi težave, s katerimi smo se tam soočali. Pri Normandiji bi vas rada opozorila na posebnosti, ki se pojavljajo v Rokavskem prelivu. Ta strategija, ki jo pripravljate za Atlantski ocean, je dobra. Več kot 300 ton dnevno nalovijo ladje v tem območju. Veliko se izkorišča tudi morsko dno. Velesela sem, da se ukvarjate tudi z veternimi elektrarnami na morju. Dobro je, da smo na evropski ravni sedaj začeli razmišljati o tem tudi v okviru evropske strategije za Atlantsko regijo. Financiranje je še vedno omejeno na dvostransko raven, zato Kot se spomnite, sem vas že opozorila na to in bom tudi spremljala, gospa komisarka, kaj boste predstavili junija. Hvala. Najlepše hvala, gospod Gallagher. Dve minuti. Uh, Najlepše hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Zelo podpiram vse to, kar je Evropska unija naredila za uh, pripravo celovite strategije za Atlantsko regijo. Uh, pet držav članic ima obalo ob Atlantskem oceanu. Ampak razen tega, eh, gospodarsko in okoljevarstveno je zelo pomembno, da eh, ob, obalne države na tem območju imajo svojo strategijo. In ta strategija se mora osredotočati na. Eh, okrepitev gospodarskega razvoja v, v tem obaljnih področjih. Predvideva se, da bo do leta 2050 približno 50 odstotkov električne energije prihajalo iz obnovljivih verov, ki se bodo eh, pridobivali ravno na atlantski obali. Eh, turistična infrastruktura je ravno tako veliko eh, premoženje ob atlantskem loku ogromni potencijali obstajajo, vključno z uh, lo, strateško postavljenimi marinami uh, na obalah različnih držav. Uh, ribogojstvo, um, turizem in ostalo bo do sigurno imeli veliko koristi pri uh, sodelovanju na obrobjih Atlantskega oceana. Seveda, eh, to je treba upoštevati tudi v skupni ribiški politiki. Eh, upoštevati je treba, da eh, je to najbolj produktivni del in zelo so razširjene posamezne vrste rib, ki se jih tudi eh, lovi v velikih količinah. Pri tem eh, pa ne smemo pozabiti tudi na eh, vprašanje varnosti in nadzora. Glede na velikost atlantskega loka, mislim, da bomo bolje sodelovali, če bomo bolje organizirani med državami članicami. Pri tem bomo se tudi lahko bolje odzivali na eh, težave, ki nastajajo na morju, naprimer eh, iskanje eh, in reševanje, pa tudi boj proti organiziranemu kriminalu. Najlepša hvala, gospod Črnec. Gospod predsedujoči, dame in gospodje. Rezolucija Evropskega parlamenta o strategiji za atlantsko območje je korak naprej, ki kaže, da mora Evropa začeti dihati z drugimi pljuči. Slišali smo o baljski strategiji, bilo je govora o podonovski strategiji, uh, ki jo zagovarja uh, Eh, trenutno mađarsko eh, predsedstvo sveta. In sedaj je končno prišel čas tudi za Atlantsko regijo, ki zadeva neposredno pet držav članice Evropske unije. Posebej je pa ta strategija pomembna tudi zaradi tega, ker ne more enostavno biti le sredstvo za uh, povečanje uh, finančnih sredstev na voljo tem državam. Najlepša hvala, gospa Rosbach, eno minuto. Tak formand, tak for Jeg vil gerne spørge. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči, gospa komisarka. Hotela sem vprašati, uh, komisarko. Eh, vemo, da je okoljevarstvo temeljni kamen pri vsaki taki strategiji. Ali eh, bomo, eh, boste v komisiji upoštevali problem naraščajočega števila oziroma količine plastičnih odpadkov v morju? Ali je komisija razmišljala o načinih boja proti nezakonitemu ribolovu in tudi namernim izpustom nafte? kakšna vloga je tukaj eh, predvidena za turizem, za eh, križarke, ki lahko zelo onesnažijo morje, kot se dogaja že na severu. In zanima me, kaj komisija eh, misli narediti na področju voda, ki se izlivajo v to območje. Eh, namreč eh, na ta način lahko pravzaprav eh, še posebej onesnažimo morje. Tak si rad dve minuti. Signora komisarji, kaš kolegaš. Najlepše hvala za besedo. Lizbonska pogodba vključuje cilj teritorijalne kohezije učinkovitost te dimenzije in evropske socialne dimenzije bo seveda eh, povezana z razvojem vseh regij v Evropski uniji. Upoštevati je pri tem treba njihove um, posebnosti in značilnosti ter um, specifične probleme. Uh, Atlantska regija ima uh, mnoge značilnosti, uh, ki od nas zahtevajo ambiciozno strategijo. Uh, gre za mnoge oddaljene regije, eh, ki so težko dostopne in s katerimi se težko povezujemo. Tudi eh, okolje v teh območjih je zelo krhko, zelo izpostavljeno, eh, povezuje pa se to tudi z transportom in energetiko. Eh, Evropska unija eh, mora zagotoviti celovito strategijo za Atlantsko regijo, ki ne bo ukoštevala le pomorske, ampak tudi kopenske vedike. Vzpostaviti je treba sinergije med posameznimi sektorskimi politikami in ta strategija mora ukoštevati vključiti eh, tudi najbolj oddaljene eh, regije. Eh, eh Makronezije moramo eh, povečati mobilnost in povezanost. Eh, na ta način bomo dosegli ne le večjo rast in dinamiko, ampak bo to prispevalo k rasti notranjega trga regionalne in lokalne oblasti je treba vključiti že od začetka postavljene strategije pa do njenega izvajanja. Eh, gospoda Oljeničaka ne vidim in zato nadaljujemo s gospod Manar. Arvoisa puhemies, arvoisa komis... Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Najprej bi se rada zahvalila gospodu Kadejku, Zato res izvrstno pobudo, katera namen je, da se razvije strategija za Atlantsko regijo. Zagotovo potrebujemo to vrstno strategijo tudi za prihodnost. To je jasno že na podlagi tega, kar so povedali govorniki pred mano. Atlantska regija je specifična regija v Evropski uniji. Ribolov, promet in druga vprašanja bomo morali razrešiti. Vse to lahko storimo v okviru strategije za Atlantsko regijo, ki naj bi tudi služila kot nek okvir za sodelovanje. Regionalno sodelovanje je nekaj, kar podpiramo že od leta 90 naprej, ko smo uporabili tudi sredstva kohezijskega sklada v ta namen. Različne strategije so bile oblikovane v času švedskega predsedstva. Upam, da bodo povečale čezmejno sodelovanje v prihodnosti. Energetsko sodelovanje, sodelovanje na področju prometa, poslovno sodelovanje je nekaj, kar bi lahko spodbujali preko to vrstne strategije. Kot že predlog resolucije jasno izpostavlja, ta strategija, tako kot vse ostale, bi morala temeljiti na obstoječih strategijah in na obstoječih finančnih verjih. Nima smisla razvijati novih struktur za strategijo za Atlantsko regijo. Vse regije in vsi deležniki bi morali biti upoštevani, če želimo, da razvijamo najboljše možne sinergije. Hvala lepa, gospod Kelly, za minuto in pol. Hvala lepa. Vesel sem, da sem dobil priložnost, da spregovorimo o tej zelo pomembni temi. Zlasti, ker prihajam iz volilnega okrožja ob obali. Atlantska strategija ima ogromen potencial, kot so povedali že ostali govorniki. Dobro je, da imamo še atlantsko strategijo, ne samo sredozemske strategije. Ta strategija je pomembna ne samo zaradi pomorskih vprašanj, temveč tudi zaradi kopenskih vprašanj, kot je rekel kolega Milan Mon. Dva vidika bi rad izpostavil in se osredotočil na nju. Potencial, ki ga prinaša turizem in potencial, ki ga prinaša energija. Sedem odstotkov irskega turizma temelji na pomorskem turizmu. Do leta 2020 bi morali to podvojiti vzdolž Atlantske obale, po mojem mnenju, v teh petih državah, ki se nahajajo ob Atlantski obali. Med mladimi se povečuje število dejavnosti, ki temelijo na kopnem in na morju, naprimer hoja, potapljanje, druge dejavnosti, naprimer ribarjenje, opazovanje kitov, surfanje in tako naprej. Vse to lahko nadalje razvijamo skupnim pristopom, če bi vse regije sodelovale, predvsem pri trženju, tudi pri izdajanju dovoljen, pri zmanjševanju birokratskih postopkov. Kar zadeva energijo, Leta 2050 bomo potrebovali veliko več obnovljivih virov energije kot sedaj. V zadnjih tednih smo videli, kako nestalne so cene nafte. To se ne bo spremenilo. Na Atlantskem oceanu je ogromen potencial za veterno energijo. Morda bodo stroški sedaj res visoki, ampak tekom let se bo tudi zahvaljujoč razvoju tehnologije ta zadeva spremenila. Hvala. Hvala lepa, gospod Alves, minuto. Hvala lepa gospod predsedujoči. Za Evropsko unijo je zelo pomembno, da ima strategijo za Atlantsko regijo. S tem bomo lahko razvili vse potencial, ki se tam skriva. Gre za sosedno regijo, ki nas povezuje z Južno, Severno Ameriko, Zahodno Afriko. To je ozadje, ki je prispevalo k razvoju evropske strategije za Atlantsko regijo, ki bo sprožila potencijal ne samo v tej regiji, temveč v celotni Evropski uniji. Kar zadeva sam strateški pristop, naj povem, da bomo lahko v okviru tega pristopa obravnavali tudi različne politike, ki jih vodimo na tem območju in ki se ukvarjajo z manj obstranskimi vprašanji, ampak z globalnimi vprašanji. Inovacije bi morali bolj upoštevati tudi na področju gospodarstva in znanosti, potem obnovljivi viri energije, novi viri, pomorska biotehnologija na področju živil, zdravje. To so vprašanja, s katerimi bi se morali ukvarjati vse te države ob Atlantski obali. Hvala. Hvala lepa, gospa Irigojen Perez. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. To je ključni trenutek pri oblikovanju prihodne kohezijske politike. Lizbonska pogodba je stopila v veljavo. Ukvarjati se moramo sedaj ne samo s socialnimi in gospodarskimi vprašanji, temveč tudi z ozemljskimi vprašanji. Teritorijalna kohezivnost je tisto, ki bo prispevala k uspešnemu razvoju sosednjih območij in ki bo prispevala tudi čim boljšemu koriščenju potencijala, ki leži v teh regijah. Če želimo vse te cilje izpolniti, bomo morali narediti velik napredek tudi na področju sodelovanja med posameznimi regijami v Evropski uniji, ki se soočajo z istimi izzivi in težavami. To je pravzaprav cilj, ki ga skuša izpolniti Evropska strategija za Atlantsko regijo. Gre za skupno strategijo, ki nam bo pomagala pri reševanju skupnih izzivov, s katerimi se soočajo države v tej regiji. Pomorske raziskave, potem nadzor na morju, gospodarstvo, gospodarski in pomorski izzivi so vse vprašanje, s katerimi se moramo skupaj soočiti. Na koncu pa moramo sprejeti integriran strateški pristop, ki bo soupadal tudi strategijo EU 2020 in za evropskimi politikami, ki jih bomo izvajali po letu 2013. Zlasti imamo v mislih regionalno in pomorsko politiko predvsem, gospe in gospodje, pa moramo poskrbeti za to, da bo ta strategija temeljila na obnovljivem večstranskem upravljanju, kjer bodo sodelovali lokalni in regionalni organi in oblasti, države članice, Evropska unija kot taka in tudi deležniki iz zasebnega sektorja ter predstavniki civilne družbe. V mislih imam seveda tudi medregijske organizacije in institucije. Hvala. Hvala lepa. Postopa Catch DI. Gospa Petrava Neves je prva za eno minuto. Dobrigada, senjo president. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Strategija Evropske unije za Atlantsko regijo skuša izpolniti en glavni cilj in sicer ukvarjati se želi z oceani in morji, pri tem pa upoštevati njihove posebne značilnosti. Bazeni, ki jih obravnavamo v okviru te regije, se med seboj zelo razlikujejo. V bistvu pri Atlantski regiji pa je, da je to globokomorska regija, ki zgodovinsko gledano spostavlja povezave med različnimi državami in regijami geostrateško je zelo dobro locirana med Afriko in Ameriko, kar pomeni, da imamo ogromne možnosti za pomorske dejavnosti in tudi ogromne možnosti za to, da zavarujemo ekosisteme, da se borimo proti podnebnim spremembam in da poskrbimo za dobavo energije in virov hrane. Gre za regijo, ki je zelo bogata z različnimi viri. Se vam zdi, da bi morda morali vzpostaviti tudi kakšne raziskovalne tehnološke projekte, ki bodo prispevali k trajnostnem porabi teh virov? Mislim, da potrebujemo tudi Evropski opazovalni centr za globoko morje. Na Azorih bi bil primeren sedež za to. Hvala. Hvala lepa, gospod Smit, za eno minuto. Gospod predsedujoči, hvala lepa. Mislim, da se bolj ali manj strinjamo z komisijo. Namreč je treba nadalje razvijati to strategijo. Strinjamo se s tem, da lahko več dosežemo skupaj, če bomo oblikovali forum, v okviru katerega bomo spodbojili sodelovanje med narodi, regijami in državami, ki ležijo ob Atlantskem morju. Mislim pa, da če bomo skušali doseči 300 milijonov ciljev ne bomo dosegli niti enega. Zato bi rad izpostavil dve prednostni naloge, kjer bi, po mojem mnenju, Evropska unija lahko res prinesla dodano vrednost. V osmem odstavku piše, da se je treba ukvarjati s interkonektorji na področju pomorske energije. Ogromno je to vrstnih virov, tudi na škotskem imamo precej znanja in izkušenj s tem, tako da bi lahko pomagali pri razvoju regionalnih projektov. Od 9 do 11 se jasno povdarja, vire, ki se pojavljajo. Tako da je, gospod predsedujoči, veliko stvari, ki jih lahko ocenimo in občudujemo, mislim pa, da bi se komisija morala veliko bolj ciljno usmeriti in izbrati posamezne cilje. Hvala. Hvala lepa, gospod Valenca. Za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Sam res odločno podpiram razvoj kakršne koli pomorske regije. Oceani so namreč prostor, kjer lahko nadalje razvijamo energetske vire, pomorske poti, promet in tako naprej. Mislim, da bi morali vse te vire skrbno uporabljati. Evropska unija ima seveda pomembno vlogo kot skrbnica za okolje. Atlantski ocean je pravzaprav območje, kamor bi se morali tudi gospodarsko širiti. Razvijati je treba pomorski promet. To pa od nas zahteva, da oblikujemo veliko boljšo strategijo tudi za razvoj celotne Atlantske regije, vključno s pristaniško infrastrukturo. To je more, ki odpira vrata v Združeno Evropo. Hvala. Hvala lepa, gospod Sanče Smet. gospa Sanchez Smith, izvolite. Merci, Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Makroregionalne strategije se od leta 2005 soočajo tudi s Baltskim morjem in predvsem z številnimi vprašanji, ki zanimajo tudi naš parlament. Zahvaljujoč kolegu Kadeku Danes obravnavamo zelo pomembno strategijo za Atlantsko regijo. Pomembno je, da se zagotovi celostni pristop, sinergija in sodelovanje. Le na tak način bomo lahko na makroregionalni ravni poskrbeli za iskanje rešitev. Tretji cilj kohezijske politike je regionalni razvoj, predvsem čezmejni vidik je zelo pomemben. To je tisto, kar bi moralo podpirati to strategijo. Skupaj moramo razmišljati, opredeljevati projekte in jih voditi. Države članice bi morale preko operativnih programov sodelovati tudi pri tistih ukrepih, o katerih smo se skupaj odločili. Brez prave politične volje bodo te strategije nažalost ostale mrtva črka na papirju. Če Evropa ne bo poskrbila za makroregije, potem bo morala razreševati tudi tiste težave, ki se sicer pojavljajo v eni državi, vendar jih meje še vedno prenašajo v druge države. Hvala lepa, gospoda Manjaki. Hvala, gospod predsedujoči. Ta razprava je bila zelo zanimiva. Dokazala je, da je pobuda, da se zastavi to ustno vprašanje, bila uspešna. Tri točke, gospod predsedujoči. Kar zadeva pomorsko strategijo. V pomorski strategiji se lahko znajde veliko sektorjev, ukrepov, perspektiv, na kaj se bomo sredotočili, predvsem na vzpostavljanje povezav med posameznimi sektori. Naj pojasnim, zakaj gre. Imamo pomorsko območje, Atlantski ocean. Poskrbiti je treba za ribolov, za varovanje okolja, za turizem, za transport, za ribogojništvo, za energetiko, za raziskave zato moramo na nek način vse te sektorje povezati. Preseči je treba kakršenkoli konflikt interesov. Posebno pomorsko načrtovanje bo torej zelo pomemben instrument tudi za nas. Potem je tu še pomorsko spremljanje, pomorsko znanje, tudi to sta dva pomembna instrumenta. Ne gre za to, da bi oblikovali nove strukture, ne potrebujemo novih struktur. Strinjam se z vami. Pomembno je, da med seboj povežemo različne strukture, ki že obstajajo. Zato pravzaprav gre pri tem. Za vzpostavljanje povezav med obstoječimi strukturami, zato da bi prišli do boljših rezultatov. To je prva zadeva. Druga zadeva se navezuje na vašo pripombo v zvezi s tem, da bi morali imeti politiko teritorijalne kohezije. Naj vas spomnim, da če želimo uveljavljati makroregijsko politiko, moramo najprej dobiti predlog strani sveta. V tem trenutku imamo na voljo samo predlog za pomorsko strategijo. Junija lani je bila sprejeta odločitev v zvezi s tem. Mi sedaj imamo mandat za to, da pripravimo pomorsko strategijo. Na tem trenutno delamo in upam, da bomo na tak način tudi pomagali pri oblikovanju perspektive za makroregijski pristop. Tretja zadeva, gospod predsedujoči. Zavzeti moramo mednarodni pristop. Strinjam se z vsemi vami, ki ste rekli, da je potrebno zagotoviti ustrezno usklajevanje s sosednjimi državami na obeh stranih Atlantika. Previdni moramo biti, skrbno se moramo lotiti zadev, se pogovoriti, poskrbeti za enakopravne pogoje delovanja za vse. Edino na tak način bomo uspeli. Zato bi se rada še enkrat zahvalila gospodu Kadeku za to pobudo. Naj vam zagotovim, da bomo vse vaše predloge upoštevali. Hvala. Hvala lepa, gospa komisarka. En predlog resolucije je bil podan v zaključek te razprave. Razprava je s tem zaključena. Glasovanje bo potekalo v sredo ob pol dvanajstih. Sedaj pa gremo naprej.